otrokom. Prva točka na današnjem dnevnem redu je poročilo Frederike Ris o živilih namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene. Kar takoj dajem besedo gospe Ris za štiri minute. Izvolite. mikrofon za govornico. Voilà. Le micro. Voilà, c'est voilà, fait. voilà. <laughs> Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. J'aurais aimé. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Pozdravljeni in pozdravila bi tudi dansko predsedstvo, kljub eh, slabemu rezultatu včeraj v nogometu. Najprej bi se zahvalila poročevalcem v Senci, ki so skozi vas proces delali za svoje politične skupine. Kljub temu, da je parlament tukaj razdeljen glede teh vprašanj, gre za to, da se v prvo vrsto postavi državljane in eh, predvsem ranljive eh, skupine, ki so tiste, ki jih najbolj zadeva ta prihodna ureditev. Besedilo, o katerem zdaj razpravljamo in eh, o katerem bomo glasovali čez nekaj ur, zadeva eh, najmlajše dojenčke do šestih mesecev in pa dolgotrajno obolele, ki potrebujejo posebno hrano, eh, ki je namenjena osebam s posebnimi prehranskimi potrebami. Približno 2 odstotka celotnega trga to predstavlja. Ne bi zdaj razlagala, kako je prišlo do tega, ampak eh, komisija se je odločila po 35 letih izvajanja zakonodaje o eh, posebnih prehranah, sprejela odločitev o popolni prenovi zakonodaje na tem področju in to iz popolnoma pametnih razlogov. Treba je pač eh, pospraviti po tej džungli prehranskih proizvodov na notrnem trgu, kajti to predvsem v največjem Eh, v največjem številu primerov, potrošniku ne omogoča svobodne izbire. Po soglasnem glasovanju v odboru je odbor dal jasno sporočilo, da naj komisija poenostavi to zakonodajo in da naj odpravi koncept eh, osebne dietetične prehrane. Prav tako gre za posebno zakonodajo za tri vrste hrane. Gre za hrano za dojenčke, eh, trdno in pa tekočo. In pa potem eh, tiste skupine, ki ne morejo mm, zaužiti vseh vrst hrane, zato so tu posebne zahteve, kar zadeva eh, označevanje. Prav tako smo želeli razširiti področje uporabe na druge skupine ranljivih oseb. In sicer gre za osebe, ki imajo prekomerno težo in eh, ki imajo vsebno dieto z manj kot 1200 kalorij na dan in pa osebe, ki ne prenašajo glutena, ki imajo celjakijo. Približno 2 odstotka evropskega prebivalstva trpi za to boleznjo in eh, to pomeni, da potrebujemo specifično zakonodajo za brezglutensko prehrano. Kot rečeno, gre za to, da se zaščitijo tiste, eh, tisti najbolj ranljivi med nami. To je ključnega pomena. Prav tako smo želeli, eh, nisem mogla vsega to izpostaviti, ampak eh, želeli smo imeti pri tej ureditvi v mislih tudi najbolj dinamična podjetja, to je MSPE, ki ustvarja največ delovnih mest v Evropi, pa ne gre za italijanska, nemška podjetja, ki proizvajajo brezglutensko hrano, tudi belgijska, mimo grede. In eh, še najmanj, kar lahko rečemo, je, da so MSP bili dokaj skeptični do predloga komisije, eh, kar zadeva spremembe, eh, tudi uredbe 56, kar zadeva prehranske navedbe. Dejstvo je, da so stroški za takšen na spis, ki ga je treba predstaviti EFSI med 500 tisoč in milijon evrov in eh, tu je treba biti na tem, da bo vendarle omogočena zdrava konkurenca. Prioriteta dostopa do trga za MSP mora biti horizontalna zahteva v vsej naši zakonodaji. V zaključek naj podam tudi kratko sporočilo poročevalcem v senci. Moram reči, da se nameravam držati globalnega kompromisa, ki smo ga dosegli v odboru. Ne želim odpirati novih vprašanj eh, ali tistih, eh, ali se vračati k vprašanjem, ki so bila rešena v odboru. Sveda sem naklonjen določenim amadmajem, ki jih boste predložili v amadmaju, morda amadma 88, kar zadeva eh, pesticide, ampak držala se bom našega dogovora, našega kompromisa, eh, iz eh, kompromisa številka 63. Eh, gre za besedo, ki smo si jo dali in to je zelo pomembno. Hvala za enkrat. La comisión competente.

Predlog komisije, ki zadeva živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom ter živila za posebne zdravstvene namene, želi poenostaviti sedanjo zakonodajo, s tem, da odstrani tiste dele, ki so sami sebi nasprotujoči in ki so nepotrebni. Zaščita ranljivih skupin prebivalstva je eden ključnih namenov tega predloga, o katerem govorimo danes. Ampak preden grem na samo vsebino predlogov, najprej Naj se najprej zahvalim poročevalki, gospe Ris, za pripravo tega poročila. In hvala tudi vsem poročevalcem v senci. Omeniti moram tudi pomoč vseh drugih odborov, IMKO in ITRE. In komisija je zadovoljna s splošnim stališčem in usmeritvijo predlaganih sprememb. S tem predlogom bi odpravili koncept dietične hrane. Glede na razvoj prehranskega trga v zadnjem desetletju je zdaj to odveč in nepotrebno. Vidim, da se poslanci odkrito strinjajo s tem in vidijo potrebo, da se revidira obstoječa zakonodaja. Področje uporabe predlagane uredbe bi, bila, bi bilo omejeno na nekaj kategorij hrane oziroma živil namenjenih ranljivih skupinah zlasti dojenčkom in majhnim otrokom in tistim ljudem, ki potrebujejo pomoč zdravnika. Nekaj predlaganih sprememb predlaga, da bi tudi nizkokalorične diete oziroma živila vključili v to področje uporabe. To bi sicer lahko vključili v horizontalno zakonodajo in razumem pomisleke parlamenta, tako da bomo preučili, da vključimo tudi to v področje uporabe. Vendar pa se ne morem strinjati z živili, ki so primerne za ljudi s preobčitljivostjo na gluten. Menim, da to ni v skladu z interesi ljudi, ki imajo celijakijo, za katere je, so ta živila namenjena in menim, da to ne bi prispevalo k poenostavitvi. Strinjamo se vsi s tem, da moramo ohraniti obstoječa pravila za ta živila, ampak to lahko naredimo na bolj preprost način, tako da to prenešemo v novo sprijeto uredbo o informacijah o živilih za potrošnike. Tak prenos bi zagotovil to, da bi obstoječa pravila se uporabljala tudi za nepredpakirana uh, živila in to bi omogočilo večjo zaščito za ljudi s celjakijo. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo podanih v zvezi z označevanjem in uporabo pesticidov v hrani za dojenčke. Pri, lahko vam zagotovim, da sem enakega mnenja kot parlament, ko gre za zaščito dojenčkov in majhnih otrokov. Tako da se strinjam s predlogi, ki so bili podani. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali podrobnosti o tem obravnavati v specifičnih delegiranih aktih. Podpiram tudi pozitivni pristop, kar zadeva pripravo poročil o živilih za športnike in za mleko za majhne otroke. Seznam unije, kar zadeva snovi, bi morali urediti v delegiranih aktih. Predlog komisije je v skladu z Lizbonsko pogodbo in smernicami komisije o delegiranih aktih. Tega pristopa ne bi smeli spreminjati. Glede oglaševanja, to, da bi omogočili državam članicam, da imajo posebne omejitve, bi pomenilo, da to niso razmerno s cilji predloga uredbe in ne bi bilo v skladu z načeli dobrega delovanja notranjega trga. Kot vidite, nas veliko več stvari združuje kot razdvaja. Pripričan sem, da bodo razprave med parlamentom in svetom plodne. Veseli me, da bom slišal vaše mnenje. Hvala. Hvala lepa v imenu odbora ITRE, gospod Takola, za eno minuto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 velik del elementov, ki jih imamo v obstoječi zakonodaji, so je že zastarelih. Eh, gre naprimer za mleko za dojenčke, potem eh, posebno prehrano in eh, pri vsem tem potrebujemo zelo jasne označbe na embalaži naprimer. Besedilo mora biti razumljivo, prav tako je pomembno, da ni kakršnih koli zavajajočih elementov in pa zavajajočih navedb. Prav tako je pomembno, da potrošniki resnično vedo, kaj kupujejo. Mimo grede v praksi, predvsem pri mleku za otroke, se je izkazalo, da potrebujemo zelo jasne informacije, tudi oglaševanje mora biti zelo jasno zastavljeno in tudi informacije mora biti verodostojne. Hvala lepa, sedaj pa v imenu odbora IMKO za minuto gospa Ivanova. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, gospod komisar, veliko prednosti prinaša ta novi predlog zakonodaje in uredbe. Označevanje bo jasnejše, in ne bo v skladu z zdravstvenimi trditvami. Dietična, torej izraz za dietična živila ni več ustrezen za to, da bi označevali nekatera živila s tem. Absolutno nujno je tudi zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov za ranljive skupine prebivalstva. Naprimer, mleko za dojenčke in majhne otroke mora biti ustrezno urejeno in regulirano zato da bomo vedeli, ali dejansko prispeva k rasti otrokov, otrok in dojenčkov. Obstoječi okvir bo pripomogel k boljšemu delovanju notranjega trga, zmanjšal bo upravno breme, povečal transparentnost in spodbudil boljši pretok blaga. Veselim se uravnoteženega predloga, ki bo pripomogel k varstvu potrošnikov. Čestitke poročevalki in kolegom iz odbora IMKO s katerimi smo dobro sodelovali. Hvala. Samo... Hvala lepa, gospod Ivanova. Sedaj pa prehajamo na govornike v imenu skupine. Najprej v imenu skupine ELS, gospode Lange. Ja, ehm, Hvala lepa. Hvala lepa. Naj povem, da podpiramo delo poročevalke na tem področju. Dejstvo je, da moramo spremeniti to zakonodajo, sploh upoštevajoč, da posebna prehrana in predpisi na tem področju uh, trenutno izkazujejo stanje, da se, so se stvari tako razvile, da potrebujemo novo zakonodajo. Predvsem gre tu za najbolj ranljivo eh, populacijo. Zato potrebujemo specifično ureditev za uh, posebno prehrano, za hrano za dojenčke, predvsem pa za dietično prehrano, še posebej za osebe. Mm, ki jim izkazujejo netoleranco na gluten. Zato ne razumemo, zakaj komisija ne želi, da bi eh, tudi to vrstno hrano vključili v splošno zakonodajo. Poročilo je bilo sprejeto z veliko večino, eh, verjetno bo tudi v plenumu poročilo sprejeto z veliko večino, tako da je zdaj na svetu, da pospeši pogajanja, da bomo lahko napredovali hitreje. Govorimo o številnih zadevah, ampak eh, dejstvo je, da gre za pomembno eh, hrano. Gre za eh, mleko za otrok od enega do treh let in treba se vprašati, ali je to ključna prehrana za otroke, ali potrebujemo neko posebno zakonodajo, ali pa po drugi strani gre zgolj za mleko z dolgim rokom trajanja z nekimi dodatki. Po drugi strani je to lahko tudi škodljivo za zdravje otrok, saj je povzroča tudi tveganje sladkorne bolezni. Tako da, gospod komisar, resnično vas pozivam, da osvetlite to vprašanje, kar se da eh, hitro in eh, vsi evropski državljani vam bodo hvaležni. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov za dve minuti, gospa Sarbo. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalki. Upoštevala je namreč vsa priporočila svojih kolegov in kolegic pri pripravi tega poročila in tudi pri analizi predlogov sprememb. Po mojem mnenju je namen tega predloga uredbe zagotoviti, da bodo imeli ljudje dostop do pravih informacij, da bodo obveščeni pravilno o svojih živilih. V zadnjem desetletju se je zakonodaja izboljšala, tako da je bolj transparentna in zagotavlja večje varstvo potrošnikov. Vendar pa, za, pa je pojem dieti, dietičnega živila ovira. Zato cenimo predlog, predlog komisije in tudi izboljšave, ki jih predlaga odbor Envi. Eden večjih pomislekov je bilo vprašanje, oglaševanja in obveščanja pri mlečni formuli za dojenčke in majhne otroke. Kljub uredbi se ti izdelki zelo agresivno oglašujejo. Odstotek tistih mater, ki še vedno dojijo, se zmanjšuje. Zakonodaja namreč omogoča, ljudem, da ignorirajo neko konkretno zakonodajo. V mislih imam uredbo o mleku namenjenem za majhne otroke. Ni namreč nobenega dokaza, da je to mleko boljše kot zdrava prehrana. In to ni mleko ki bi bilo oživilo za posebne zdravstvene namene, ampak je nadomestek za običajno mleko in zdravo prehrano. Ampak ker je to mleko še vedno na voljo v trgovinah, bi moralo oglaševanje to upravičiti. Namen predloga, predloga uredbe je jasen želi zagotoviti, da bodo ljudje bolje obveščeni o svojih živilih. Hvala. Gospa Sarbo, modri karton od gospoda Rubika za vas. Hvala, predsedujoči. Gospod Sarbo, sprašujem pri tej zakonodaji. Je govora tudi o veliko birokracije, naprimer pri pesticidih in zanimalo bi me, Zakaj je tako intenzivna ta želja po podvajanju zakonodaje na evropski ravni? Konec koncev imamo že veliko zakonodaje na tem področju in ne vem, zakaj naj bi tu ponovno to ponavljali. Ja, prav zato, ker obstoječa zakonodaja ima nekaj vrzeli nekaj pomankljivosti, ki jih nekateri proizvajalci izkoriščajo. Zato potrebujemo zakonodajo, ki bo strožja in ki se bo lahko izvajala in sprijela, tako da bo vse jasno in da bomo prišli do rešitve, ki si jo vsi želimo. Hvala lepa, gospa Sarbu. Sedaj pa za dve minuti v imenu skupine Alde, gospa Parvanova. Thank you, Chair, Mr. Commissioner. Hvala lepa, predsedujoči gospod komisar, poslanci in poslanke. Najprej naj čestitam Frederik za njeno poročilo in za delo, ki ga je upravila. Te kompromisi so zelo dobri. Predlogi komisije zdaj zagotavljajo večjo, večje varstvo področnikov, ko gre za živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom in ko gre za živila za posebne zdravstvene namene. Treba je še ukrepiti ta prvotni namen. Nadomestna, nadomestni obroki pa menim, da naj bodo predmet posebne uredbe, zato da se zagotovi stroži nadzor nad sestavo tovrstnih živil. In tudi, ko gre za zdravstvene trditve, je treba imeti posebno uredbo. V odboru smo veliko razpravljali o tem. Danes bomo glasovali o tem. Vsa vprašanja, ki so odprta, verjetno ne bodo mogla biti obravnavana samo v enem zakonodajnem aktu. Zato prosimo, da komisija ponovno preuči ali potrebujemo neko konkretno posebno uredbo za otroke v starosti 12 do 36 mesecev. To bi bilo v interesu teh otrok in njihovih mater. Potrebujemo strožje zahteve in višjo raven točnosti, ko gre za obveščanje in sporočanje o teh proizvodih. Zdravje otrok in dojenčkov je primarnega pomena. Hvala. Hvala lepa. Gospa Parvanova, modri karton za vas od gospoda Šliterja. Izvolite, gospod Šliter. Mikrofon. Hotel sem samo povedati, da govorim jaz v imenu zelenih in ne gospa Rivazi. Gospa Parvanova, lahko se sprostite. Gospod Šliter, nima nobenih sovražnih namenov proti vam. Beseda je torej vaša, gospod Šliter. Thank you, President. On the contrary. Hvala lepa. No, prav nasprotno. Zelo dobro smo sodelovali z gospod Parvanovo. Bom preklopil na švedsko. Moje izhodišče pri delu je bilo zaščititi ranljive skupine prebivalstva, torej dojenčke in majhne otroke in druge. Menim, da smo dosegli cilj. Poenostavili smo pravila in pripravili strožja pravila za oglaševanje, zlasti ko gre za mlečne nadomestke. Želim, da podprete naše predloge spremen, zato da bomo imeli še strožja pravila glede pesticidov. Najslabših pesticidov zagotovo ne moremo uporabljati pri izdelavi in proizvodni živil, ki se uporabljajo za dojenčke in majhne otroke. Tega enostavno ne moremo podpreti zaostriti moramo pravila. Upam, da bosta komisija in svet skupaj s parlamentom našla dobro rešitev, ne samo za tiste, ki imajo preobčutljivost na gluten, ampak tudi tiste, tista živila, ki se bojo sojo. Menim, da bi na ta način prišli do zakonodaje, ki bo začitela vse plasti prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šliten, za konservativce in reformiste. Gospa Gerling. Thank you, Mr. Hvala, predsedujoči. Čestitke poročevalki in poročevalcem senci. Boljša regulativa bi morala poenostaviti pravila. Razvozlati bi morali te zapletene vozle In to je rdeča nit predloga komisije. Absolutno se strinjam, da bi morali dojenčki, majhni otroki in ranljive skupine ljudi s zdravstvenimi težavami bi morali biti zaščiteni in zavarovani. Ampak sprašujem, sprašujem se včasih, ali res to poenostavljamo ali še nekoliko bolj zapletamo vse skupaj na drugih področjih. Res je, kot pravi poročevalka, da smo dosegli dogovor, ampak s predlogi sprememb je bil ta dogovor prekinjen tako, da se čutim dolžna, da tudi jaz kršim ta dogovor. Najprej gre za predlog spremembe o živilih, ki vsebujejo gluten. Menim, da ta predlog sprememb ne prispeva k varnosti potrošnikov, ki so preobčutljivi na gluten ker je to prepuščeno nacionalnim režimom. Menim, da moramo to spremeniti. Imam tudi posebne probleme z nizkokaloričnimi dietami oziroma živili za zmanjšanje telesne teže. Nobenih dokazov ni bilo podanih, da tisti, ki se obrnejo na zdravnika in uporabljajo ta živila, da bodo s tem zaščiteni, če bodo prišli lažje do proizvodov, za katere menijo, da so koristni. Pri oglaševanju mlečnih proizvodov nismo dosegli nobenega napredka. Ta predlog sprememb je čusten odziv, vendar nobenih dokazov ni bilo podanih, tako da nismo mogli spremeniti pravil na podlagi dokazov. Predlogi sprememb o pesticidih. Po mojem mnenju že imamo stroge in dobro urejena pravila za rabo pesticidov. Tudi tu ni bilo podanih nomenih dokazov, da je nujno strožje nadzorovati te ranljive skupine prebivalstva. Če bomo res zapisali taka pravila, moramo vsaj pokazati dostojne dokaze, zakaj moramo naprej po tej poti. Hvala lepa, gospod Galin. Gospa Gerling, modra, modri karton za vas od gospe Weisgerber. Sprejmete? Ja. Dobro. Gospa Weisgerber. Ja, hvala lepa. Imam vprašanje za gospod Gerling. Ravno kar je bilo rečeno, da je ureditev za um, gluten tista, ki naj bi ne pomagala ravno veliko, kajti osebe, ki eh, trpijo za to boleznjo, potrebujejo Eh, strok nadzor nad prehrano. Pomembno je, da vključimo ustrezno označevanje, eh, ampak samo z označevanjem tega eh, zavarovanja te populacije ne bomo dosegli. Tako da me zanima, kaj vi menite o tem. Gerling. Gospa Gerling. Ja, čisto preprost odgovor. Mislim, da nimate prav. Okay, that's all. Dobro, to je vse. Gre za vprašanje tega, ali se tem skupinam prebivalstva pomaga ali ne in menim, da se s tem dodatnim predlogom ne zagotovi večja pomoč. Predlog uredbe, ki jo poskušamo sprejeti, govori o zdravstvenih trditvah in mislim, da če to vključimo sem, bo to vneslo samo še več zmede. Hvala lepa za liberalce in demokrate, za Alde, gospod Simanski. Panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predvsem hvala poročevalki za opravljeno delo pri tem poročilu. Kar zadeva to uredbo, ugotavljamo, da trenutni predpisi puščajo veliko odprtega prostora. Namen je bil omogočiti svoboden pretok tovrstnega blaga, z neenoznačne, pogosto tudi nejasno ureditvijo in to je privedlo do uh, težav v trgovanju s temi proizvodi na notranjem trgu. Zato je potrebno podpreti ureditev, ki bo odpravila prekomerno upravno obremenitev in ki, pot, ki preprečuje konkurenco, še posebej za mala in srednje velika podjetja, ki so dominantna v tem specializiranem sektorju. Najpomembnejše pa je vendarle vprašanje varnosti prehrane, še posebej, ko gre za tako občutljivih skupin, kot so otroci. Pridržujem se mnenju Evropskega ekonomskega in socialnega odbora, ki meni, da je potrebno državam članicam olajšati uporabo nacionalnih predpisov v primerih, ko je to upravičeno z vidika javnega zdravja. Takšna rešitev nikako ne bi ogrozilo enakopravne obravnave podobnih proizvodov širom EU. Hvala. Hvala lepa, gospod Šimanski. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL za minuto in pol gospa Sousa. Hvala, sr. prezident. Hoje em dia, quando entramos num supermercado e olhamos, por exemplo, para a zona do Diogo. Hvala, predsedujoči. No, če si pogledamo današnji trg in jogurt, lahko pomislimo, da smo v lekarni, ker je toliko napisano na posameznih lončkih ogrtov. Dodatne nepotrebne informacije so v kontrastu informacij, ki so namenjene za bolj ranljive skupine, za diabetike, za tiste, ki, so, ki imajo pre, preobčutljivost na laktozo in gluten. In še pomembnejše je, da je težko najti živila za te skupine, tudi če pozorno pregledamo police v supermarketu. Drugi pomembni vidik je tudi cena. Velikokrat so živila za posebne skupine prebivalstva predrage. In tukaj govorimo o vitalnih, nujnih potrebah. Delajo se razlike med tistimi, ki si to lahko privoščijo in tistimi, ki si tega ne morejo privoščiti. Gre za vprašanje javnega zdravja. Naše zdravje ne more ostati v rokah majhnega števila velikih multinacionalk na področju živil. Začetiti moramo tiste ljudi, ki nimajo možnosti kupovati vseh živil. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj prehajamo na ostale govornike. Najprej za dve minuti, gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvala, Frederik Kris, za upravno delo na tem poročilu. Prav tako hvala poročevalcem v Senci, še posebej Ester Delange, ki je v imenu naše skupine to zadevo zelo dobro opravila. Pri večini vprašanj mislim, da smo dosegli kar dobro soglasje v odboru. Izredno bi izpostavil kompromis, eh, kar zadeva živile za posebne zdravstvene namene, predvsem kar zadeva ciljakijo. E, eh, mislim, da je pomembno, da še naprej ponujamo to vrstna posebna živila. Ne gre samo za to, da gre za brezglutensko prehrano, to je rešeno že v uredbi o označevanju. Pomembno je, da imamo tudi ustrezno uravnoteženo razmerje, če e, eh, vsa dan jem samo sladkarije, imam tudi brezglutensko prehrano, vendar pa nekako neprimerno prehrano, tako da to treba upoštevati. No, predvsem velja skrb za dojenčke in majhne otroke in uh, amandmaje, ki so zdaj pred nami, ne smejo dajati vtisa, da imamo kakorkoli uh, razhajajoča stališča, kar zadeva pesticide v otroški hrani. Evropski parlament, in sam sem bil mm, v tem udeležen v 90-ih letih, je pozval k harmonizaciji na najvišji možni ravni, kar zadeva pesticide in to je bilo tudi sprejeto. Sprejeli smo, da se v hrani za dojenčke lahko dopusti le uh, surovine iz biološke proizvodnje. Sam sem delal v otroški kliniki in pri vseh teh vprašanjih se mi zdi vedno pomembno to, kar pravi strokovna javnost. No in takrat smo se zavzemali za zelo strogo ureditev, ki jo nam je tudi uspelo sprejeti. Zdaj pa pravimo, da je to, kar predlaga Spariz in kar predlaga odbor, glede česar smo se tudi mi eh, strnili, predstavlja pragmatično rešitev. Eh, prosim, da komisija to upošteva, glede na to, da imamo eh, že določene nove metode ugotavljanja eh, stanja na tem področju. Tako da mislim, da ne smemo dajati vtisa, da nekatere otroke bolje ščitimo kot druge. Jo, Hvala lepa, gospod Lize. Za eno minuto, gospod Grote. Ja, dank, Herr... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi pri poročevalcih v senci in eh, poročevalki sami seveda. S 62 glasovi za, nič glasovi proti in nič vzdržanimi smo sprejeli to poročilo v odboru. Eh, to kaže, da smo zelo enotni tudi kar zadeva kompromisne rešitve in ključna prioriteta mora pri tej zakonodaji ostati čim višja raven zaščite, zaščite potrošnikov, še posebej kar zadeva najmlajše in eh, tiste, ki potrebujejo posebno zaščito, kar zadeva gluten, to je problem, še posebej v otroških vrtcih. Sam imam dva otroka v tej starosti in eh, vem, koliko alergij in najrazličnejših drugih težav zdravi imajo otroci, tako da mislim, da moramo tudi v drugem branju skupaj to vprašanje obravnavati s svetom in komisijo in pripričan sem, da bomo na koncu prišli do dobrega rezultata. Hvala lepa, sedaj pa za minuto, gospod Rosi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska komisija se je odločila, da bo upoštevala živila tudi v drugih dokumentih. Govorili smo predvsem o prehrani za otroke do treh let, potem za tiste, ki trpijo za celjo kaljo, tiste, ki konzumirajo živila z nizko hranilno vrednostjo. V prvem branju smo dosegli dogovor in s tem poročilom bomo zaprni, zapolnili številne vrzeli, predvsem, ko gre za, naprimer, uporabo prehrane za majhne dojenčke, ki so bili prezgodaj rojeni, potem je tu še mleko za otroke in mleko v prahu za otroke v starosti od enega do treh let, upoštevamo tudi, naprimer, prehrano za športnike. Potem so tu še osebe, ki bolijo, bolevajo za celjakalijo. Mislim, da so se ukrepi izkazali za učinkovite. Sama omemba alergenov na etiketi pa še ne pomeni varnosti same po sebi. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosi. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Grostet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poenostavitev evropske zakonodaje je zelo dobra želja, vendar to ne sme iti na račun prehranske varnosti in to prav tako ne sme pomeniti, da bomo pozabili na vprašanje zdravstvene varnosti, predvsem ranljivih skupin. Govorimo o osebah, ki potrebujejo nizkokalorično eh, hrano, govorimo o osebah, ki eh, ne prenašajo glutena in eh, ne smemo pozabiti, da te osebe, ki ne eh, prenašajo gletena in da osebe, ki so na nizko kaloričnih eh, dietah, da bi na te kar pozabili, to je nespremljivo. Ena eh, oseba na vsakih sto razvije alergijo na gluten in zato mislim, da moramo vključiti ponovno to vrstno prežglutensko prehrano v to ureditev, da bodo potrošniki ustrezno obveščeni, kajti dejstvo je, da bi odprava te ureditve je bila škodljiva. EFSA daje mnenje o živilju namenjenim dojenčkom in pa majhnim uh, otrokom. E, ne vemo, zakaj ne bi ti imeli ustrezno prehrano prilagojeno njihovim potrebam brez pesticidov in drugih eh, onesnaževal. Prav tako ob tej priložnosti čestitam gospe Ris in prepričana sem, da bo parlament znal zaščititi tiste najbolj ranljive potrošnike. Hvala. To poročilo je predstavljalo kar velik zalogaj in pozdravljam spremembe, ki smo jih sprejeli. Bi pa izpostavila vprašanje oglaševanja za eh, prehrano oziroma pripravke za majhne otroke na šestimi meseci. Eh, Večina v svetu se strinja, da to vrstni pripravki niso potrebni. Trenutno imamo prepoved oglaševanja za mleko za dojenčke, ampak eh, ta nadaljevalna formula pa je nekaj, kar se lahko in tudi se oglašuje. Lansko leto sem skušala preprečiti zavajajočo navedbo, kar zadeva to vrstno mleko, s podporo večine poslancev, pa žal nismo dobili absolutne večine, ki smo jo potrebovali, da bi eh, to navedbo tudi blokirali. Raziskave so pokazali, da zaradi marketinških eh, tehnik večina staršev ne pozna razlike med eh, formula za dojenčke in formulami za starejše otroke in da to začne uporabljati prezgodaj. Oglaševanje le teh namreč predstavlja eh, vrzel v prepovedi za oglaševanje mleka za dojenčke in to mislim, da je vrzel, ki jo moramo zapolniti. Seveda starši po naravni poti želijo zagotoviti čim boljšo prehrano za svoje otroke, ampak odločati se morajo na podlagi objektivnih informacij, informacij, ki jih pridobivajo od strokovnjakov, ne pa da jih industrija sili v nakup proizvodov, ki morda niso potrebni. Zato pozivam vse poslance, da glasujejo za amandma 86. Gospa Wilmot, vprašanje po postopku modrega kartona s strani gospe Delange. Spremete? Gospa Delange, beseda je vaša. Hvala predsedujoči. Ne vem, kako dolgo nazaj je gospa Wilmot uporabljala to vrstno mleko. No, pri teh pripravkih imamo ogromno številko ena, ki tam piše, od nič do šest mesecev. Pri nadaljevalni formuli, kot ji pravimo, pa je ogromna številka dve, torej druga starostna skupina, šest do eh, dvanajst uh, mesecev. Tako da ne vem, kako neumni misli gospa Wilmot, da so evropski državljani. To je ponovno primer, da naša država skuša, Evropa skuša regulirati vse, tako da prosim, glasujte proti amandmaju 68, ki je res nepotreben, gospod Vilmot. Ja, res ima gospod Lange prav. Dolgo časa je že, odkar sem imela dojenčka, saj sem bistveno starejša od kolegice poslanke, ampak moram reči, da nikoli nisem uporabila tovrstnih pripravkov, temveč eh, sem le dojila, ampak to sploh nima nobenega, nobene veze. Smem odgovoriti, tu sploh ne gre za to ali se neka ženska odloči za dojenje ali za to, da uporablja to vrstni pripravek. To je odločitev žensk, eh, kaj ti ljudje pač imajo različne življenjske sloge, različne življenjske izkušnje in prav je tako, ima lahko tudi težave z dojenjem. Ampak številni starši, in raziskave to dokazujejo, številni starši včasih ne razumejo razlike med eh, formula za dojenčke in pa eh, potem eh, nadaljevalno. Eh, Tako da nikakor mislim, da ne smemo zavajati staršev v to, da kupujejo hrano, ki je v bistvu ne bi smeli dajati otrokom. Hvala lepa, gospod Wilmot. Hvala lepa, gospod Paška, za eno minuto. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán Ko... Hvala lepa za besedo, gospod predsedajúci. Gospod komisar, zaščita ranljivih skupin v naši družbi je pomembna naloga družbe kot take in zato Veljavna zakonodaja na področju živil namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom in pa živil za posebne zdravstvene namene eh, ni nujno v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in to je treba pač preučiti. Komisija želi poenostaviti pravila in eh, to je hvalevredno. Ampak imamo že kar nekaj znanja z področja raziskav na tem področju in zato mislim, da lahko bolje in strožje uredimo to področje. Prepovedati je potrebno pesticide v hrani eh, za ljudi za posebnimi zdravstvenimi potrebami. Gre za kompleksen pravni akt, ki je komisija pripravljena na tem področju, ampak vprašanje ostaja, kaj se bo zgodilo s hrano za osebe s celjakijo in kaj se bo zgodilo z temi formulami za dojenčke, kako to vključiti v besedilo uredbe. To je razlog, zakaj moramo zelo eh, budno spremljati razvoj znanosti in pa tudi ugotovitve glede učinka živil na človekov organizem in ustrezno tudi ukrepati. Hvala. Hvala lepa, gospod Zebr. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem Ester Delange za delo, ki ga je upravila v imenu naše skupine. Mislim pa, da moramo poleg eh, same pomembnosti te razprave o hrani za dojenčke eh, imeti v mislih, da gre tudi za druge skupine, ki so prav tako zelo prizadete. Če pogledamo samo statistiko, vidimo, da je 10 do 30 eh, odstotkov evropskega prebivalstva eh, trpi za nesposobnost prebavljanja lektoze, prav tako velik odstotek na fruktozo in en odstotek ima netolerancu na histamin, en odstotek na, ima celjakijo in mislim, da so dejanske številke še bistveno više. Trenutni pravni okvir, ki ga imamo v Evropi, je težak za izvajanje, za nadzorne organe in pa tudi za podjetja, ki proizvajajo to vrstno hrano, predvsem pa je težko za potrošnika, da poišče pravi proizvod. Raznolikost teh proizvodov se je zelo povečala v zadnjih eh, desetletjih. Poglejmo različno mm, lekovinsko hrano, ki se ponuja za športnike, potem so tu uh, Eh, prehranski dodatki eh, s kalcijem in vitaminom C, eh, potem posebna živila za starejše, predvsem je tu polno ogromno različnih diet, ki se ponujajo za izgubo teže v nekaj tednih, vsaj tako obljubljajo. Pravni okvir, ki ga imamo trenutno, zajema štiri različne uredbe in direktive. Uredbo in za živila posebne eh, zdravstva, namenjava živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, eh, nizkokalorijska prehrana in tako naprej. Skratka, premisliti moramo o tem, kako eh, zagotoviti nek enoten koncept in ta predlog naj bi ravno ponujal takšen enoten koncept, ki bo jasno določil, da moramo imeti jasno označevanje za potrošnike, da morajo tudi podjetja vedeti, kaj morajo zapisati na te označbe in da je vse skupaj možno tudi ustrezno nadzirati. Na ta način bomo Eh, pridobili vsi in tudi zagotovili izpopolnitev notranjega trga, kajti trenutno tega še ni na tem področju. Hvala lepa. Gospa Vestlund za eno minuto. Hvala lepa. Strinjam se s pomisleki številnih kolegov, da gre za pomembno zakonodajo namenjeno zaščiti predvsem tistih najbolj ranljivih pripadnikov našega prebivalstva. Zato moramo vključiti tudi eh, gluten. Eh, da bodo osebe s celjakijo lažje našle hrano, ki jo potrebujejo. Prav tako moram reči, da bom z veseljem glasovala zla za amandma številka 84 gospoda Šliterja. Vendar, zaradi kompromisa, ki smo ga dosegli z drugimi skupinami, tega ne morem eh, dejansko tudi podpreti in glasovati za. Tu gre za pesticide. Kar zdaj amandma 86. Estra Delange pravi, da moramo imeti dojenčke, da vemo, zakaj gre. Sama imam eh, dva otroka, ki sem ju uh, dojila in uh, prejemala sta tako priprave k številko ena in številko dve. Številke so praktično iste, barve so iste, uh, ambalaža je praktično enaka in gre za to, da se skuša izogniti uh, prepovedi oglaševanja hrane za uh, dojenčke. Torej pripravek z oznako ena. Gre za način, kako se podjetja izogibajo tej zakonodaji. Tudi sama sem po pomoti kupila napačen proizvod, ravno zato, ker so si tako podobni. Hvala lepa, gospa Veslund. Sedaj pa gospa Klas za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pri živilih imamo najviše zahteve. To še posebej velja za živila za najmlajše, živila za dojenčke tu gre ne le za ohranjanje življenja in zdravja, ampak gre tudi za razvoj in rast. Po načelu previdnosti tu ne želimo dovoliti kakršnih koli tvegan. Proizvajalci svojim imenom jamčijo za proizvode in eh, kakršna koli napaka, ki se zgodi, je napaka, ki jo potrošniki kaznujejo na trgu. Moramo pa imeti merljive standarde. Na področju eh, pesticidov imamo strože predpise, ki so stopili v veljavo lansko leto. Kar zadeva ostanke pesticidov, imamo tu tudi menje vrednosti, ki so zdaj bistveno niže od vrednosti, ki lahko privede do kršitve. Nobena metoda na tem svetu ne more ugotoviti, s čim se je uh, neko, mm, neke rastline eh, obdelovalo, potem ko je živilo bilo predelano. Zato mislim, da moramo tu predvsem zaščititi najmlajše. In eh, tu mislim, da lahko naredimo več. V odboru smo se zedinili glede ustrezne rešitve in prepričana sem, da bo tudi v plenumu to potrjeno. In še posebej se zahvaljujem poročevalki RIS in pa tudi naši poročevalki Osence Ester Delange za odlično upravljeno delo. Mislim tudi, da moramo sprejeti to, da otroci po enem letu starosti morajo ustrezno jesti za. Eh, jedilno mizo skupaj s preostalo družino, tudi na to moramo polagati velik pomen. Hvala lepa, sedaj pa za minuto, gospod Pirilo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi rad čestitev poročevalcem za vse kompromisne predloge v odboru Envi. S tem smo samo okrepili predlog komisije. Istočasno smo bolj zaščitili tiste najbolj ranljive kategorije potrošnikov, poleg tega pa smo povečali tudi število posredovanih informacij. Prvotni predlog ni vseboval proizvodov brez glutena, namreč vse več je oseb, ki trpijo zaradi netolerance na določeno snov, vse več je tudi diabetikov. Poleg tega se mi zdi, da bi morali zagotoviti pri vsakem posamezniku ustrezno prehrano, kajti samo na tak način se zagotovi tudi zdravje. V svetu so predlagali da bi imeli horizontalno zakonodajo, predlagali so tudi uredbo 1169 skozi 2011. V teh novih dokumentih se omenja vse eh, živila brez glutena, brez drugih alergenov in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Kadenbach, za eno minuto. Za. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ureditev, ki je pred nami, prinaša številne zadeve, za katere si prizadevamo. Varnost oziroma več varnosti za proizvajalce oziroma gotovosti, varnost za potrošnike in pa možnost nadziranja. Z uredbo o označevanju živil smo naredili že prvi korak v smeri izboljšanja možnosti izbire na trgu živil. Ampak cela vrsta potrošnikov in potrošnic je, ki zaradi svojih zdravstvenih potreb te možnosti izbire nimajo. In Ravno za njih potrebujemo zelo jasna pravila, treba jim zagotoviti ustrezno varnost, vseeno ali gre za obolele za rakom ali za tiste, ki imajo težave z metabolizmom. Pomembno je, da, kot je bilo že večkrat rečeno, zagotovimo varnost tudi za najmlajše v naši družbi, za dojenčke. In eh, zaradi prevelikega pritiska oglaševanja sprejemajo starši včasih odločitve, ki niso nujno najboljše za dojenčke. Potrebujemo tudi možnost izbire med eh, dojenjem in uporabo eh, formule za dojenčke, ampak to morate temeljiti na eh, dejstvih, ne pa na eh, oglaševanju. Tako da strinjam se z gospodom, kar zadeva tako imenovano nadaljevalno formulo. Hvala lepa, gospa Kadenbach, sedaj pa gospod Tarabela za minuto. Gospod eh, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, pozitivno sprejemam predlog gospe eh, Ris, eh, kar zadeva dopolnitev pravil za živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom in pa živi za posebne zdravstvene namene, kajti to mora Evropi omeniti, omogočiti, da zagotovi bolj koherenten pravni okvir. Predvsem bi rad dal povdarek na pomen po zagotovitvi objektivnih in celostnih informacij, kar zadeva eh, živila, potem eh, eh, prepoved oglaševanja za hrano za dojenčke od nižjo šest mesecev in potem ureditev za šest mesecev od dveh let. Tu se pogosto uporabljajo marketinške strategije, namesto da bi eh, podali staršem znanstvene in faktične informacije, da bi ti lahko jasno razlikovali med posameznimi eh, pripravki, ne da bi pri tem kakorkoli ogrozili zdravje naših otrok in tu predvsem potrebujemo tudi strožji nadzor. Prav tako menim, da bi to poročilo lahko predvidelo bolj učinkovit način nadzora. Eh, ocena je nekaj, kar ni potrebno izvajati, a priori, kar zadeva te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 treba pri sprejemanju zakonodaje biti pozorni tudi na ta sektor. Vedno več oseb je, ki trpijo zaradi različnih alergij, zato se mi zdi, da bi morali redno spremljati celotno situacijo. Tiste najbolj ranljive skupine, ki trpijo z alergijami, potrebujejo še posebno pozornost. Ni vedno najbolj enostavno brati posamezne etikete, naprimer, ko gre za mleko v prahu in tako naprej. Saj imajo res številke 1, 2 in 3, ampak osebe, ki na hitro kupujejo te proizvode, se včasih zmedejo in kupijo napačen proizvod. Sedaj bomo stvari veliko bolj pojasnili in razjasnili, na voljo bomo dali tudi več informacij. Še posebno pozornost pa bi morali posvetiti razlikam med posameznimi proizvodi. Te informacije potrebujemo zato, da bodo starši lahko bolje izbirali in tudi tisti, ki imajo določene težave. Tudi oglaševanje je zelo pomembno, namreč včasih je oglaševanje zavajujoče. Vsake toliko ponujajo za kakšen proizvod tudi posebne cene. Na hitro bi rada omenila še nanotehnologije. Nanotehnologije so razlog, zakaj imamo na voljo vedno več novih živil, razvoj je res hiter, zato se mi zdi, da bi morali paziti tudi na to vrstne ranljive skupine. Hvala. Hvala lepa, gospa Merki, sedaj pa postopek HDI. Najprej gospa Weisgerber za eno minuto. Gospod predsedujoči, povprečni potrošnik lahko brez težav izbira uh, živila v trgovinah in tu zadostujejo ureditve, ki jih imamo v uredbi za označevanje živil. Posebne skupine, eh, dojenčki in majhni otroci, pa zahtevajo posebno zaščito in to zadeva tudi označevanje. Kot eh, mati enoletne hčerke, ki so me tudi sama sedem mesecev dojila, me zelo veseli, da eh, te formule za dojenčke niso več pospremljene z ne vem kakšnimi lepimi slikicami, čež da je to celo bolje kot dojenje. Prav tako se mi zdi dobro, da je posebno mleko, mm, namenjeno pospešeni rasti, eh, mleko, ki naj ga ne bi eh, označilo na način, kot smo ga do sedaj. Osebe, ki trpijo za netolerancijo na gluten, potrebujejo posebno prehrano, če ne lahko pride do eh, težkih posledic, vključno z rakom črevesja. Tu moramo zagotoviti visoko stopnjo zaščite in to je možno le, če glutensko netoleranco vključimo tudi v uredbo. V predpisih naprimer je zapisano, da prehrana oziroma živila za te pacijente mora zagotavljati enako stopnjo eh, rudnin in drugih eh, snovi in tu mislim, da moramo zagotoviti ustredno zaščito. Manders, Gospod Manders, za eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še enkrat bi se rad zahvalil gospe Rise za izvrstno pripravljeno poročilo. Trenutno stanje je precej zmedeno, sedaj smo stvari izboljšali in s tem zaščitili tudi najbolj ranljive skupine. Istočasno bodo tudi mala in srednja velika podjetja na tem področju tem vprašanjem posvečala več pozornosti. Sam sem se v preteklosti veliko več ukvarjal z živili. Tudi otroci so v preteklosti bolje videli, kaj je bolj primerno za njihovo zdravje. Komisija bi morala, po mojem mnenju, več pozornosti posvetiti predvsem izobraževanju otrok o ustrezni prehrani v šolah. Otroci ne vedo več, kaj je zdrava hrana, kako se pravzaprav proizvaja hrana, večinoma je hrana industrijsko proizvedena gledajo tudi reklame, kjer hvalijo posamezne proizvode. Mislim, da bi morali otrokom ponuditi več pomoči pri izbiri proizvodov, ki so bolj zdravi za nje. Vem, da je komisija navdušena na to idejo in upam, da bo čim hitreje predložila tudi druge pobude, ki bodo privedle do bolj zdrave družbe. Hvala. Hvala lepa, gospod Malcer. Hvala, gospod predsedujoči. Vemo, da se prebavni trakt dojenčkov še čez nekaj mesecev eh, prilagodi običajnejši prehrani, je dejstvo, da morajo biti zahteve krteve za kakovost eh, hrane za dojenčke eh, bistveno više kot sicer. Kot potrošniki smo lahko tu zaskrbljeni, sam to zelo dobro vem kot oče petih otrok. Pomembno je vedeti, kdaj, kako in na kakšen način se lahko začne dopolnjevati prehrana majhnih otrok s temi posebnimi pripravki. Tu je pomembno, da mm, starši sami sprejemajo odločitve, mi z zakonom lahko bolj malo storimo. Oni se odločajo, kaj se jim zdi prav. In zato je pomembno, da Evropska unija prepove kakršnokoli oglaševanje namenjeno temu, da bi matere eh, namensko odvračali od dojenja. To ne bi smeli dovoliti. Hvala lepa, gospod Kadenbach. Herr Präsident. Gospod predsedujoči, gospod komisar, še eno prošnjo bi rada dodala. Tu razpravljamo tudi o večletnem akcijskem načrtu za zdravje, Health for Growth. Eh, to bi jaz raje pomenovala zdravje za vse. Prav tako mislim, da moramo dati večji pomen tako imenovani zdravstveni pismenosti, kajti vse te navedbe, vse označbe eh, in vsebina le teh eh, je nekaj, kar vsi potrošniki ne poznajo. Če pogledamo vso ponudbo, se je težko znajti, če ne vemo natančno, kakšne so tudi osebne potrebe eh, posameznika, kar zadeva prehrano. Tako da tu mislim, da je potrebno storiti več. To vrstno zdravstveno opismenevanje je zelo pomembno tudi na tem področju. Hvala lepa, gospod Šliter. Tak, herr Odfrende. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejstvo je, da se ukvarjamo s številnimi vprašanji. Danes obravnavamo naprimer mleko v prahu za otroke, ampak ne obstajata samo kategorija 1 in 2, temveč tudi kategorija 3. Paziti bi morali na oglaševanje. Ne smemo imenovati te kategorije 3 mleka v prahu follow-on formula, kajti v tej tretji kategoriji najdemo tudi aditive iz kravjega mleka. Poleg tega bi morali imeti posebne kategorije tudi naprimer za dietične proizvode in tudi za proizvode za športnike. To bi morali seveda obravnavati v ločenem zakonodajnem aktu, zato bi morali te dve kategoriji črtati iz tega predloga. Veliko je tudi naprimer zvajočih oglasov pri napitkih za športnike. Hvala lepa, sedaj pa komisar Dali. Mr. President, on... Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, vesel sem, da imamo zelo podobna stališča glede tega, da je treba zaščititi najbolj ranljive skupine prebivalstva. Naj podam pripombe v zvezi s tremi zadevami, ki ste jih tudi sami omenili tekom razprave. Kar zadeva specifična pravila za mleko v prahu, ugotavljam, da obstajajo različna mnenja glede tega, ali naj jih vključimo ali ne. Zato se mi zdi, da bi se morali posvetovati z EFSO in jo vprašati, kakšne so prehrambene potrebe majhnih otrok. Glede tega smo pripravljeni pripraviti poročilo. Sam sem pripravljen seveda pročiti tudi področje oglaševanja, ki ste ga nekateri izpostavili. Potem je tu vprašanje pesticidov. Na voljo imamo zakonodajo, nedavno smo jo tudi spremenili. Pri teh spremembah smo vključili tudi ranljive skupine, vključno z otroki. Popolnoma se strinjam, da je uporaba pesticidov v živilih in proizvodih, ki so namenjeni za otroke in dojenčke, nedopustna in bi jo morali čim bolj omejiti. Potem je tu še zakonodaja za živila za specifične kategorije oseb, za dojenčke in otroke ta zakonodaja že tako ali tako opredeljuje zelo nizke stopnje pesticidov, tako nizke, da so pesticidi pravzaprav prepovedani. V osnovnem zakonodajnem aktu lahko sprejmemo predlagane spremembe pod pogojem, da so skladne z obstoječimi pravili. Vendar moramo razlikovati med prisotnostjo in uporabo pesticidov. Omejiti bi se morali na prepovedovanje uporabe pesticidov kar pomeni, da bi morali storiti vse za to, da se izognemo tudi prisotnosti pesticidov, naprimer na poljih in tako naprej. Istočasno pa ne bi obravnavali vprašanja okuženih pol. To pa že natančno opredeljuje trenutna zakonodaja, na katerih kmetijskih površinah se lahko pridelujejo proizvodi, ki so namenjeni potem za proizvodnjo hrane za otroke. Izogniti se je treba prisotnosti pesticidov, predvsem na tak način, da se pesticidov ne uporablja v kmetovanju. S tem bomo zagotovili tudi gojenje polščin na poljih, ki niso bila okužena z pesticidi. Naš predlog niti najmanj ne zmanjšuje zaščite, ki že velja na tem področju. Ravno nasprotno. Mi še dodatno krepimo zaščito vseh tistih oseb, ki trpijo za celjakalijo. Živilske proizvode ustrezno vrščamo v kategorije in jih tako tudi označujemo. Mi želimo pravila glede označevanja in sestave ohraniti, samo prenesti jih želimo v ustrezno zakonodajo, ki se nanaša na posredovanje uh, živilskih informacij za potrošnike. S tem bomo zaščitili tudi vse tiste kategorije oseb, ki trpijo za takšno ali drugačno boleznjo ali alergijo. Če nam bo uspelo sprejeti to vrstno zakonodajo znotraj tega okvira, bomo dosegli tudi ta cilj, da bomo vedeli, katera hrana je primerna za posameznike in katere ne. Na voljo imamo tudi uredbo o označevanju živil za potrošnikov. Mislim, da sedaj sprejemamo soroden zakonodajni akt. Obstoječa zakonodaja seveda že pokriva tudi označevanje živil. Če bi razširili področje uporabe tega zakonodajnega akta, tako da bi vključili tudi vsebino glutena, bi to bilo bolje. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa za dve minuti, gospa Ris. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo par zaključnih pripomb. Najprej hvala lepa vsem govornikom, ki so se danes oglasili v razpravi. Hvala lepa za splošno izraženo podporo. V skupini in tudi v odboru smo sprejeli ustrezne odločitve. Slišala sem tudi, kakšno je mnenje komisije glede označevanja, da bi uporabljali različne barve za označevanje različnih kategorij prehrambenih proizvodov, tudi tistih, ki ne vsebujejo glutena. Komisar Dali je omenjal tudi oglaševanje, kar zadeva samo dodano vrednost mleka v prahu. Več kolegov, tudi gospod Šliter, je spostavil to vprašanje. Omenili ste tudi pesticide. Gospa Klas je predvsem ustrajala na tem. Kot ste že sami povedali, gospod komisar, imamo globalno, imamo horizontalno zakonodajo, s katero smo se okvarjali kar nekaj mesecev. Mi smo se v tem aktu osredotočili na bolj ambiciozne ukrepe in tudi na bolj specifične ukrepe, ki so namenjeni posameznim kategorijam prebivalcev. Želim pa si, da bi to besedilo bilo skladno z prečno zakonodajo. Še nekaj bi rada omenila, kar morda ni bilo omenjeno, nažalost danskega predsedstva danes ni tu. V prvem branju tudi niso bili prisotni, tako da sama nekoliko krivim tudi dansko predsedstvo za to, da nismo dosegli takšnega rezultata, kot bi si ga želeli. Ta fast track procedure je po mojem mnenju nekoliko pomankljiv. Že od leta 2009 govorimo o tem, ambicije parlamenta še vedno niso bile izpolnjene. Predlagam sicer, da glasujemo sedaj o tem in da se lotimo drugega branja, ki bo, upam, hitro zaključen. Upam, da bo rezultat druge obravnave tega besedila dober. Ugotavljam, da še vedno obstajajo precejšnje razlike med nami in komisijo, kar zadeva proizvode, ki vsebojo gluten. Nekateri so menili, da bi morali te proizvode vključiti v zakonodajo, ki se nanaša na posredovanje informacij o živilih potrošnikom. Sama sem drugačnega mnenja, na voljo imamo tudi uredbo 36, kamor bi to lahko sicer predstavili. Gospod komisar, kot parlament bi seveda želeli biti biti vključeni v proces sprejemanja odločitev, želimo imeti možnost opraviti pregled, tudi ko boste spreminjali ta slavni seznam, ki ga ima Unija na voljo. Vendar se tu sprejemajo odločitve z delegiranimi akti, vse je sedaj odprto in upam, da se bomo o tem kmalo spet pogovarjali. Hvala lepa, gospa Eris. Glasovanje bo potekalo danes ob 12. Čaka nas naslednja točka na dnevnem redu. Thank you in sicer poročilo o staležu sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske. Ker govorimo o Škotski, je seveda poročevalec.